herr präsident! die sitzung ist äh, wieder aufgenommen. ponovno začenjamo z zasedanjem prosim usedite se na svoja mesta. wir kommen nun zum dritten wahlgang. prehajamo na tretji krog glasovanja. nihče se ni javil za kandidata v naslednjem volilnem krogu? Ostajajo vsi kandidati iz drugega volilnega kroga. Dvoransko osebje prosim, da razdeli glasovalne lističe in ovojnice. Preštevalce glasov prosim, da zavzamejo svoja mesta.